Sedaj pa gremo naprej po dnevnem redu in sicer gre za poročilo o napredku Črne Gore za leto 2015. Gospa Henis Plašer, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vsem vam za stalno podporo tega parlamenta za prizadevanja Črne gore in še zlasti gre hvala poročevalcu Charlesu Tenoku. Odnosi med Črnogoro in Evropsko unijo se gibljajo v pozitivni smeri, svet je v svojih eh, sklepih tudi podprl napredek Črne gore na področju vladavine prava in Eh, povečanja institucionalnih zmogljivosti. Zadovoljstvom ugotavljamo tudi pozitivno vlogo Črne Gore pri regionalnem sodelovanju in krepitvi dobrih medsosedskih odnosov. Prav tako gre hvala Črni Gori za razvoj notranje političnih eh, razmeri in tudi usklejevanja s politiko Evropske unije. To so opogumljajoča dejstva in v luči tega bi lahko odprli nova poglavja tudi na pristopni konferenci v decembru, tako da smo sedaj pri 22 od 35 poglavij. Treba pa je ponovno povdariti pomen vladavine prava, to je zelo pomembno temeljno načelo in vrednota Evropske unije in bistven delež procesa širitve kot je poročevalec dobro povdaril, je treba ustrajati na nadaljnem napredku na tem področju. Svet je prav tako povdaril, kako pomembno je eh, iskati konkretne rezultate in eh, še zlasti to velja za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Prav tako se je treba osredotočiti na celovito in učinkovito izvajanje reform in doseganje zastavljenih ciljev. Eh, svet bo še nadalje pozorno in tesno spremljal razvoj dogodkov v Črni gori in eh, zato eh, tudi pozdravljamo predloge resolucij, kjer eh, je tudi povdarjeno, da je treba še nadalje skrbeti za zadosto podporo svobodi izražanja, krepitvi reform in tudi neodvisnosti institucij ter eh, posebno podporo namenjamo tudi razvoju poslovnega okolja. Seveda so tu še nekateri pomisleki, ki in treba je tudi izboljšati zadeve, predvsem v smislu priporočilno gotovitev komisije v poročilu o napredku. Celovito izvajanje nove volilne zakonodaje pri tem tudi bistvenega pomena. Zavedamo se, da je Črna Gora sedaj v težavni situaciji in da ni lahko izvajati reform, ampak zato tudi pozivamo vse politične stranke naj se v tem obdobju obnašajo odgovorno in da stopijo v konstruktiven dialog ter širšo politično razpravo na to temo. Zato pozivamo tako stranko na oblasti kot opozicijo, da stopijo skupaj in se lotijo reform, ker je to pomembno tudi za zaupanje javnosti in za zaupanje v institucije. Bistveno pa je tudi ustrati eh, uh, na izpolnjevanju vseh političnih zavez in eh, na reformah, če naj napredujejo tudi pogajanja dialog in vključenost so ključne zadeve, ki tudi izhajajo iz te rezolucije. Zato bi rada povdarila, kako pomembno je, da se to poročilo prenese Črnigori. V tem smislu je tudi Evropski parlament bistveno prispeval k stabilizaciji tega procesa in prispevek eh, zadevnega odbora je tudi bil zelo dragocen v tem smislu. Gospod predsedujoči, še nadalje upamo, da bomo videli napredek. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu Evropske komisije gospod Han. Gospod predsedujoči, Gospa ministrica, poslanci in poslanke, hvala za povabilo na razpravo o resoluciji parlamenta o Črni gori. Želel bi izkoristiti to priložnost, da se tudi zahvalim pračevalcu za Montenegro, gospodu Tenoku, za uravnoteženo in kakovostno resolucijo. Gre za besedilo, ki dobro odraža oceno komisije v poročilu o Črni gori za leto 2015. Junija letos bo preteklo štiri leta od odprtja pristopnih pogajanj z Črnogoro. Kot je zapisano v vaši resoluciji, smo doslej odprli 22 pogajalskih poglavi v pogajanjih s Črnogoro, od teh sta dve poglavi že e, zaprti. Kar zadeva pravno državo, ki, kot veste, je v središču pogajalskega procesa, smo v zadnjih letih videli prve korake proti doseganju eh, dolgoročnih reform, s prilagoditvijo zakonodaje in z vzpostavitvijo ustreznih instituti. Kot pa ste tudi opozorili in kot je zapisala komisija v poročilu novembra, pa to ni vsa zgodba. Naša ocena, nažalost, je, da dejanski napredek na terenu, kar zadeva pravno državo, ostaja omejen. Tudi kar zadeva uh, izboljšanje boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Uh, to je sporočilo, ki ga komisija eh, je oziroma bo tudi danes posredovala Črni Gori na sestanku v Podgorici. Eh, prejšnji eh, mesec sem se sestal s premijejem in čestital sem mu za povabilo k priključitvi k NATO. Sem pa izpostavil tudi, da čeprav država načeloma napreduje, smo zdaj v odločilni fazi, zlasti v pristopnih pogajanjih in kar zadeva pravno državo. Črna Gora mora narediti konkretne korake pri poglavi 23 in 24. Priče moramo biti konkretnim rezultatom in izvajanju. To ne bo koristilo samo eh, napredku v pogajalskih pogajanjih, ampak bo to prineslo tudi eh, preglednost delujoč pravni sistem, delujoč zakonodaje. Eh, zagotavljanje uh, vrste pravic. Uh, vse to ni bistveno samo za pravno državo, ampak je bistveno tudi zato, da država lahko pritegne naložbe, izboljša konkurenčnost ter spodbudi rast in zaposlovanje. In zato eh, pravzaprav raje se osredotočam na eh, pristopni proces, kot pa na sama pogajanja, kajti konec koncev gre za to, da se mora država razvijati na svoji poti proti članstvu v EU. Zelo tesno sodelujemo s Črnogoro pri izboljševanju konkurenčnosti eh, in sicer zlasti v ekonomskem dialogu. Osredotočamo se na sektorske reforme, vključno z izobraževanjem, trgom dela, Eh, infrastrukturo in poslovnim okoljem. Kar zadeva druga pogajalska poglavja, smo Črnigori dali smernice glede tega, kaj je potrebno ukreniti, zato da bodo izpolnjeni kriteriji. Izpolnjevanje teh kriterijev je izziv za državo, zlasti ko govorimo o usklajevanju z evropskim akijem na področju politike konkurence, eh, ter uh, zaščite okolja in podnebnih sprememb. Zdaj pa kar zadeva politične razmere v Črni gori. Politični dialog, ki je stekal decembra, je bil zaustavljen, ne da bi bil dosežen kak dogovor. Ampak kljub temu, da do danes ni bil dosežen dogovor med političnimi vodji glede vzpostavitve eh, vlade, ki bi imela zaupanje voljivcev, je ključno, da se dialog v parlamentu nadaljuje. Letos bo v Črni, bodo v Črni Gori potekale lokalne in parlamentarne volitve. E, polno izvajanje nove volilne zakonodaje je bistveno za potek teh volitev, zato da bodo te volitve verodostojne. To je odgovornost eh, političnih vodij v Črni gori, gori in to morajo zagotoviti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa sledijo govorniki iz političnih skupin kot prvi v imenu skupine EKR, gospod Tenok, za tri minute. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, leto 2016 je zelo pomembno leto za Črnogoro politično gledano. Približuje se deseta obletnica neodvisnosti in država eh, ne bo imela samo parlamentarnih volitev, ampak je tudi v procesu ključnih pogajanj glede pristopa k NATO, potem ko je lani dobila povabilo v zavezništvo. Črnagora dobro napreduje, odprla je 22 poglavi, ključno, eh, ključnima poglavima 23 in 24. V letu 2016 se bodo odprla nova poglavja, upamo, da se bodo nekatera tudi zaprla. Kot eh, eh, kaže poročilo komisije in tudi resolucija, je korupcija in organiziran kriminal še naprej problem, ključno z položajem medijem, pa vendarle priča smo napredku. Vse več je obtožb tistih, ki so upleteni v korupcijo, pa tudi eh, posebno tožilstvo se uveljavlja. Z vzpostavitvijo protikorupcijske agencije 1. januarja letos Eh, so se okrepile zmogljivosti države, ki so na voljo za boj proti tem problemom. Vseeno pa obstajajo pomisleki, kar zadeva upravno zmogljivost teh institucij, eh, zlasti spričo njihovega financiranja in tega se je potrebno lotiti. Zavedati se moramo finančnih omejitev, s katerimi se sooča majhna država, kot je Črna Gora. Ta sicer prejema eh, nekaj pomoči iz. Uh, sosednjih držav, ki so že članice Evropske unije, naprimer Slovenije in Hrvaške. Črnagora je eh, pravzaprav uzorna pri usklejevanju svoje zonanje politike za skupno zonanjo politiko Evropske unije. Pokazala je, da je sposobna dobro sodelovati s svojimi partnerji na tem področju. Črnagora se je povsem uskladila z Evropsko unijo, kar zadeva sankcije proti Rusiji po dogodkih eh, na Krimskem polotoku, kljub temu, da ima tesne vezi z Rusijo tesno sodeluje z Evropsko unijo v boju proti džihadskemu terorizmu. Prihodnje leto bo veliko govora o referendumu o članstvu v NATO. Moje stališče je jasno. Prepričan sem, da gre za interno zadevo Črnogoro in eh, da se v to kot Evropska unija ne bi smeli umešavati. Moramo pa se zavedati širšega konteksta te razprave in zunanjih vplivov, ki eh, jih nekateri poskušajo uveljaviti v Črni gori. Zelo zadovoljen sem z resolucijo, ki je pred nami in veseli me, da sem lahko konstruktivno sodeloval z vsemi poslanskimi skupinami in dosegel soglasje v odboru. Eh, Črna gora je zgodba o uspehu na Zahodnem Balkanu eh, in z dodatnim pritiskom, ki ga je prinesla migranska kriza na celoten Zahodni Balkan, eh, Eh, Črna Gora vse bolj velja tudi kot eh, vzor stabilnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tenok. Zdaj pa gospod Kovačev za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod komisar. Najprej bi se želel gospodu Tenoku zahvaliti za odlično sodelovanje. Večkrat smo Črnogoro opredelili kot eh, najbolj uspešno zgodbo na Zahodnem Balkanu. V zadnjih mesecih eh, pa smo bili priča nasilju na ulicah po eh, iz, poskusu nezaupnice. Eh, in noben uspeh seveda ni usklesan v kamen. Eh, zdaj je potrebno izvesti predčasne volitve in euroatlantsko usmeritev države je pod vprašanjem. Nekateri celo pozivajo k ustavitvi sankcij proti Rusiji poročilo podpira eh, uskladitev zunanje politike države z skupno zunanjo politiko Evropske unije in Črna Gora lahko tu služi kot vzor drugim državam v regiji. Podpreti moramo Črno Goro in eh, ohraniti hiter napredek. Ne smemo dopustiti, da bi državljani postali žrtve eh, interesov drugih držav. Najlepša hvala, gospod Andrulakis, za dve minute. Najlepša hvala. Črna gora je pravzaprav uh, vzor na Zahodnem Balkanu, kar zadeva približevanje Evropski uniji. V zadnjih letih je bilo doseženega veliko napredka, 22 poglavij je bilo odprtih, 200 bili zaprti in uh, To poročilo bo doseglo Črnogoro v ključnem trenutku. Potrebno bo izvesti volitve in upamo, da bo to pripeljalo do pozitivnega političnega vzdušja. Socialisti, eh, naša stranka je v zadnjih letih eh, vedno znova eh, eh, podpirala napredek pogajanj s Črnogoro. Je pa res, da moramo ugotoviti, da je na tem področju prišlo do določene utrujenosti. Potrebna so torej dodatna prizadevanja na področju javne uprave, pravosodja, boja proti korupcije in boja proti organiziranemu kriminalu. Pričakujemo še konkretne ukrepe v boju proti, boj proti davčnim odtajam in eh, tudi eh, na področju zmanjševanja ogromnih socialnih razlik. Veliko je še vedno revščine in brezposobnosti. Ravno tako bi bili veseli, če bi eh, Črna Gora čimprej pristopila k NATO. Vendar pa naj povem jasno, da eh, kot bi nekateri želeli eh, dati vedeti, ne nasprotujemo članstvu Črne Gore v NATO. To je odločitev, ki jo mora sprijeti vsaka država sama, brez omešavanja drugih. In uh, mislim, da uh, obeh članstv in obeh postopkov ne smemo uh, povezovati med seboj. Danes govorimo o približevanju uh, Evropski uniji. Pristop Črne Gore k NATO pa je posebno nekaj drugega. Gre za dve posebno različne organizacije z različnimi cilji. Če bomo evropsko. Uh, pot povezovali z NATO, jo bomo pokopali in v zvezi s tem sem tudi vložil predloge sprememb. Najlepša hvala hvala gospa predsednica za besedo podpredsednica. Hvala uh, gospodu Tenoku za dobro poročilo, ki uh, obravnava ustrezno celotno situacijo v uh, Črni gori in hvala za dobro sodelovanje. Črna gora je država, ki je najbolj napredna od uh, šest držav Zahodnega Balkana na poti k Evropski uniji. Čeprav je to zelo majhna država, lahko z uspehom tega procesa uh, Eh, doseže eh, velik pozitivni učinek na celotni Zahodni Balkan in še posebej za Kosovo in Bosno in Hercegovino. Poročilo zelo jasno izpostavlja vsa odprta vprašanja in strinjam se z komisarjem Hanu, da se integracija Črne Gore nahaja na neki kritični točki. Čas je, da Črna Gora izpostavlja ne pokaže le formalne rezultate, ampak dejanske napredke na eh, mnogih področjih, ki se omenja v poročilu, kot je pravosodje boja proti korupciji, svoboda medijev, Eh, boj proti organiziranemu kriminalu loga in moč civilne družbe, pravice manjšin in tako dalje. Izpostavil pa bi po moje najvažnejšo zadevo za Črno goro, to pa so volitve. Ta država je dejansko globoko razklana od samega nastanka del eh, političnih eh, strank, je proti neodvisnosti ali celo obstoja te države in zaradi tega so volitve za nas najvažnejši proces. Če bodo te volitve javne, javne, poštene in transparentne, ki jih nobena pomembnejša politična stranka ne bo podstavljala pod vprašaj, potem bo Črna Gora imela demokratično prihodnost in eh, takrat bo njena pot v Evropsko unijo veliko jasna. Z nadaljevanjem konfliktov v eh, Črni Gori po izvolitvah eh, so možnosti za Črno Goro, da postane demokratična država in vstopi v Evropsko unijo bistveno manjše. Zato pozivam komisijo, da aktivno spremlja spremlja priprave in izvedbo volitev v Črni Gori. Hvala. Hvala lepa, gospod Kouso Perumi, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Pozdravljamo napredek Črne Gore na številnih pomembnih področjih, ki je bil izpostavljen. Želimo pa kritizirati dejstvo, da poročilo Eh, povezuje približevanje Evropski uniji s pristopom k NATO. Prepričani smo, v nasprotju s tem, kar je zapisano v poročilu, da ta proces militarizira in nadalje destabilizira Zahodnji Balkan in zlasti Črnogoro. Pozivamo parlament, da upošteva, da je javno mnenje v Črni Gori razdeljeno glede pristopa države k NATO. Eh, odločitev o tem pa je potrebno prepustiti ljudem samim. Temu pravimo demokracija. Moja skupina nasprotuje privatizaciji, eh, ki eh, jo nekako tudi spodbuja pristopni proces gospodarski modeli, ki so v zadju, so v preteklosti že imeli negativni učinek na evropske državljane, zato ne vem, zakaj bi ta model usiljevali državam, ki se zdaj želijo pridružiti Evropski uniji. Poglobiti moramo odnose s to državo in podpreti njihova prizadevanja v boju proti najresnejšim težavam, s katerimi se soočajo. Potrebno je okrepiti pravno državo, se boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu okrepiti eh, zaščito za svobodo izražanja. Najlepša hvala, gospa Lunaček, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod komisar, predstavnica sveta, gospe in gospodje. Črna gora kot taka je res zgodba o uspehu. Gre za državo, ki je že nekaj časa vključena v pogajalski postopek in doseženega je bilo nekaj napredka. Eh, poročilo gospoda Tenaka je dobro, uravnoteženo, eh, veliko je podarka na boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, na eh, svobodi medijev, na ključnih nevladnih organizacijah. Izpostavljene pa so tudi pravice manjšin, napredek na področju LGBT, ampak uh, tudi tu ni vse rožnato, ampak eh, naj izpostavim kritične razmere v tem trenutku v državi. Politična kriza, ki smo ji uh, priča, uh, je problematična. Nekatere stranke so dali konstruktivne predloge za to, da bi vse stranke vključili v prehodno vlado, da bi izboljšali uh, volilno zakonodajo in da bi omogočili svobodne. Eh, volitve jeseni. Upam, da se bo vse to uresničilo, kajti eh, v teh volitvah morajo državljani imeti občutek, da bo njihov glas nekaj štev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kastaldo, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se eh, zahvalim poročevalcu, gospodu Tanako, za delo pri tem poročilu, kjer se vidi, da ima veliko poznavanje te države. Črnogora je, po mojem mnenju, eh, primer eh, balkanske države, eh, ki kandidira za članstvo v Evropski uniji, ki je najbližje Eh, na, za dosegu svojega cilja. Gotovo o, mora narediti še ogromne korake na področju korupcije, eh, boja proti korupcije eh, v javni upravi, ampak to je prisotno v mnogih državah na Balkanu, ki so še vedno preveč politizirane in razklane na osnovi. Um, političnih strank. Eh, velika je nezapnost med mladimi. Eh, pri, v, pri vabilo za vstop v NATO lahko prinese uh, hude razkole z sosednjimi državami in razbije interno uh, politično panoramo. Veliko je treba še narediti za vstop. Potrebujemo demokratično in močno Črnogoro, ki je sposobna izvajati reforme predno vstopi v Evropsko unijo. Gospod Schaffhauser za minuto in pol vaša politika širitve eh, vedno zoprostavlja vzhod proti zahodu. Vedno eh, želimo zgolj iti naprej, ne da bi reševali probleme. Naprimer, eh, priseljevanje in organiziran kriminal v Črni gori sta zelo močna in tu govorimo o nekem anšlusu nekega ljudstva, ki sploh ne obstaja. Eh, in tu poskušamo eh, nekako eh, vse izigravati na račun Evrope, naše politike. In zdaj smo priča vsem tem delitvam v škodo Evrope. Eh, danski referendum, nizozemski referendum o Ukrajini, mađarski referendum, eh, prihajajoči referendum o Brexitu, morda jutri Francija, vaša Evropa, tisti, ki se ji želijo pridružiti, so uh, Turčija, uh, Kosovarji, uh, Črnogorci in tamkajšnja. Uh, kradljiva banda in eh, kdorkoli je eh, še razumen, želi oditi. Eh, vaše organizirane kriminalne bande so prevzele nadzor. Eh, Turčija vas, si vas je že podredila, kajti eh, v imenu Evrope ste izvedli najhujšo izdajo proti Evropi. Speaker, Najlepša je gospa Šujca za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko gre za Črno goro, lahko rečem, da smo dosegli soliden napredek na področju integracij in gotovo je treba podpreti napredek Črne gore v smislu integracij. Vsaka pohvala eh, gre eh, zunanji politiki in usklajevanju z politikami Evropske unije. Je pa gotovo še veliko dela pred Črno goro. Eh, Eh, da bi lahko prišla v sejo situacijo, čeprav je odprla že 22 eh, pogajalskih poglavij. Eh, torej želela bi, da bi te amandmaje, ki so bili sprejeti, želim izpostaviti nekatere. Hvala gospodu Teneku za odlično pripravo ampak, poročila, ampak v smislu um, dobro. Um, sosedskih odnosov moram reči, da za Hrvaško še vedno ni rešeno vprašanje preblake in vprašanje eh, sukcesije eh, bivše socialistične federativne republike Jugoslavije in tudi pravično eh, povračilo za žrtve eh, v črnogorskih eh, taboriščih v nedavni domovinski vojni. Eh, to je gotovo treba omeniti kot odprto vprašanje. Obstaja pa še bolj Boka Kotorska, ki kot posebna regija, ki jo je treba upoštevati in eh, negovati njeno identiteto. Eh, sem eh, za to poročilo, morala pa sem izpostaviti te posebne elemente. Hvala, gospod Picula, za minuto in pol. Izvješče gospodina Charlesa Tanoka. Poročilo gospoda um, Tenoka je uravnoteženo in izčrpno uh, poročilo, kjer je jasno viden napredek Črne gore lansko leto, pa tudi probleme, kot so eh, visoka korupcija, ki je odporna na reforma. 22 odprtih eh, pogajalskih poglavij je pomembno dosežek vključno s 23 in 24 poglavjem. Tudi eh, čestitev bi Črne gori na nedavni povabilu, da vstopi v NATO. Kot Hrvatu mi je všeč, da na našo kopensko in obmorsko mejo prihajajo prihaja nova članica to povezave. Pred 25 leti eh, je Hrvaška bila predmet agresije, sedaj pa se bomo pogovarjali z novim. Um, partnerjem. Obstajajo seveda še odprta vprašanja, kot so reparacije žrtvam, vojnam in podobno, pa tudi zaščita multietniškega značaja Bosne, Boke Kotorske mora biti ena od prednosti. Eh, veliko notranjih blokad eh, obstaja in prilagoditi se je treba evropskim standardem, zato je treba nadaljevati z odprtim dialogom z eh, domačo javnostjo o socialni ceni reform ritem in eh, kvaliteta eh, tega dela pa bo seveda odvisna od delovanja opozicije, ki je v ta trenutek eh, predvsej omejeno. Tomasič. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Tomašić za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Črna Gora gre skozi politično krizo, ki je velika in po mojem je v tem trenutku preveč optimistično pričakovati dejansko posvečenost reformov. Predvsem sem zaskrbljena zaradi dejstva, da Črna Gora ne dela dovolj na izboljšanju odnosov z sosedi. Um, obmeni spor za Hrvaško se sploh še ni začel reševati, Črna Gora pa že uh, raziskuje eh, in eh, izkorišča eh, CO2 eh, v Hrvaškem morju, pri tem ne upošteva eh, protokol o začasnem režimu za južno mejo iz leta 2004. Leta 2011 smo NATO protestirali zaradi blokov za raziskavo in iz rabo oglikovodikov, ker se ne spoštuje omenjeni po protokol. Gotovo imajo eh, Črnogori pravico do eh, izrabe plina eh, in drugega v, čr, v morju, vendar le v okviru svojih meja. Najlepša hvala, gospod Kičuk, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod Han, gospa ministrica, kolegi in kolegice. Črna gora je zgodba o uspehu, kar zadeva gospodarsko stabilnost in reforme. Napredek, ki ga je dosegla država, je koristen za celotno regijo. 22 poglav je bilo odprtih, vključno s poglavji 23 in 24 eh, v zvezi s pravosodjem in notranjimi zadevami. Dve poglavi sta bili zaprti. Črna gora je tudi vzor stabilnosti in si zato zasluži naše občudovanje. Njena zunanja varnostna politika je usklajena s politiko Evropske unije in eh, logično je, da bo država pristopila k NATO. Vseeno pa eh, država ima določeno odgovornost, vlada mora okrepiti vlogo parlamenta, okrepiti boj proti korupciji in eh, potrebno je uveljaviti ustrezne standarde na področju zaščite manjšin in eh, pri vključevanju manjšin v politično življenje v državi. Najlepša hvala, gospod Karver. Prispevek NATO k varnosti v Evropi je precejšen. Načelo kolektivne varnosti je varoval Zahod pred sovjetsko eh, vojno in hladno, pred sovjetskim vplivom in hladno vojno. Eh, Eh, in NATO je tisti, ki zagotavlja mir na tej celini, ne Evropska unija, ampak eh, ne bi bil iskren prijatelj NATO, če ne bi izrekel tudi kakšne kritike. Imam pomisleke glede pristopa Črne gore k temu zavezništvu. Evropa je sredi največje negotovosti. Eh, ne smemo postupiti Putinu, hkrati pa tudi ne smemo pozabiti na potencial za nadaljne konflikte. Vprašanje je, kaj lahko Črnagora vojaško gledano prispeva k zavezništvu. Kaj ti NATO je vojaško zavezništvo in eh, ne kot Evropska unija, politična unija, ampak v tem eh, primeru se zdi, da so politični argumenti prevladali nad vojaško logiko. Najlepša hvala, gospod Franc, za eno minuto. Dragi kolegi in kolegice, Eh, zelo spoštujemo Črnogorce, ki so eh, pred, let, pred stoletji eh, napovedali vojno otomancem in pravzaprav zmagali. Poleg tega so se potem stoletja kasneje ločili še od enega ljudstva, od Srbov vendar pa je pred njimi še vedno negotova prihodnost, eh, ki je odvisna tudi od eh, neodvisnosti vprašljive države Kosova, eh, odvisna od preferencialnih odnosov z Rusijo in zdaj želijo pristopiti k mašineriji, ki uničuje ljudstvo, to je NATO. Mislim, da se, nam, da se imamo tu še mršičesa bati. Najlepša hvala, gospod Mukelister, za eno minuto. Gospe in gospodje, gospa predsedajoča, najprej bi se zahvalil poročevalcu gospodu Tenoku. Mislim, da njegova resolucija kaže realistično sliko napredka Črne Gore proti Evropski uniji. Kot smo slišali, je napredek in izva, eh, v izvajanju evropske zakonodaje opazen. Eh, od 32 jih je bilo odprtih 22 poglavi, dve poglavi pa sta že zaprti. Zlasti pozdravljam odločitev NATO, da povabi Črnogoro eh, med svoje članice in upam, da bodo sledila uspešna in učinkovita pogaja, pristopna pogajanja. Kot poročevalec za Srbijo želim eh, izpostaviti, da deset let potem, ko je država eh, razglasila neodvostnost, imata državi dobre odnose. Protokol integracije je bil, eh, povez, je bil podpisan leta 2015. Eh, zgodilo se je vrsta sestankov, srečanj na, na, na najvišji ravni med uradniki in eh, odgovornimi obeh držav držav. To je pravzaprav dober vzor, ki bi mu morali slediti tudi drugi na Zahodnem Balkanu. Najlepša hvala, gospod Matidin, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Rezolucija o Črni gori se mi zdi uravnotežena in eh, pomembna za to strateško državo, za Evropsko unijo. Eh, pomembno je tudi povabilo za vstop. Eh, tako NATO v Črni gori. Torej logično je um, in ne tako kot piše v rezoluciji, da uh, povezujemo uh, vstop v EU z vstopom v NATO. Uh, EU je. Uh, politična povezava, NATO pa vojaška. Ne moremo uh, govoriti o Evropi in imeti v mislih v NATO. NATO to sta različni zadevi in treba jih je ločevati. In tudi uh, uh, Rusija in uh, njene uh, pogodbe z takimi uh, državami ne smejo delovati kot trojanski konj. Uh, ne moremo uh, podpirati ne uh, razumevanja in stalno kazati mišic. V mednarodnih odnosih je to pogosto eh, obnašanje Evropske unije. Rusija je nujen zaveznik v boju proti ISIS-u, pa tudi samo zaradi političnega in taktičnega razloga se nam zdijo nekatere besede v tem poročilu nepotrebne in nerazumljive. Najlepša hvala, gospod Kukan, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Zahvaljujoč se gospodu Tenoku imamo zelo dobro poročilo in veselim, da uh, se osredotoča na boj proti korupciji in pravosodje kot prioritete, pa tudi na kritične zadeve, kot so svoboda medijev v državi. Napredovanje Grčije, pardon, uh, Črne gore. Uh, zasluži našo stalno podporo. Naj izpostavimo te napredke eh, pri zaprtju mnogih poglavi, pogojarskih poglavi. Eh, pridružitveni proces Črne Gore moramo razumeti v širšem regionalnem kontekstu, kjer igra konstruktivno ulogo in eh, izvaja evropsk, politiko, zonanje politiko skladno evropski zonanje politiki obstajajo na nesorazmerja in uh, eh, boji med parlament, med opozicijami, uh, eh, opozicijo in oblastjo, ampak važno je, da se boji odvijajo v parlamentu. Najlepša hvala, gospa Gentile, za eno minuto. Predoato upoštevam, ne glede na mnogo, številne zaskrbljenosti, eh, pozitivnost eh, stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z Črnogoro. Eh, važno je, da bodo naslednje volitve poštene in odprte in transparentne. Pri tem ne smemo pozabiti na zaščito eh, delavcev, eh, na eh, socialno zaščito. In naj izražim tudi uh, svojo zaskrbljenost glede zaščite eh, raznih manjšin, političnih, eh, verskih eh, in tako dalje. In ne nazadnje gre za vključevanje žensk v politično življenje in delov, trg dela, ki je tudi zaskrbljujoče. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Plenkovič. Hvala lepa, gospa eh, podpredsedujoča. Čestitam kolegi Tanaku za pripravo tega poročila. Očitno je Črna Gora šla najdlje na eh, jugovzhodne eh, Evropi z 22 odprtimi poglavji pri pridružitveni poglavji. Seveda zelo pomembno je sedaj odpiranje 23. in 24 poglavja. Po eh, resni politični krizi v zadnjih mesecih mislim, da je širok medstrankarski koncert eh, bistveno vprašanje za nadaljno stabilnost in kulturo dialoga v Črnegori. Ravno tako čestitam za vabilo na vstop v NATO. To bo stabiliziralo ne le NATO, ampak celoten jadranski bazen. Eh, upoštevati je treba pravice hrvaške manjšine, ki še izhajajo iz razpada bivše SFRJ, eh, vprašanje tudi eh, šolskega, šolske ladje Jadran ostaja odprto. Najlepše hvala, eh, gospa Gil. Hvala. Črna gora je lep primer, kako, uh, črna, kako Evropska unija uh, doseža pozitivne uh, reforme v državah na osnovi transparentnosti in spoštovanja človekovih pravic v korist nas vseh ena sama država članica tega ne bi uspela. Dobro sodelovanje z Črnogoro je ključno ne le zaradi tega, ker je na zahodno-balkanski migranski poti, ampak je to tudi država, eh, skozi katero gre lahko veliko tiho tapstva blaga in orožja, ki konča eh, v Evropi. Eh, pozdravljam tudi nedavno odpiranje dveh eh, poglavi, transport in energija, energetika. Za Črnogoro obstaja pa nekaj zaskrbljenosti, več je treba narediti v vladavini prava, reformah pravosodstva in boju proti korupciji. Eh, volitve letos bodo osnovni test eh, svobode in uporabe nove zakonodaje na področju volitve tudi v povezavi z neodvisnostjo in svobodo medijev. Hvala lepa, gospod Petrleno. Kolegu Charlesu Tannocku čestitam k novemu dobremu poročilu, Črni gori pa k pomembnemu napredku z odpiranjem in zapiranjem pogajalskih poglavij v zadnjem letu. Hkrati želim da etapna zmaga države kandidatke z odprtjem pogajanj ne bi zmanjšala njene dinamike in ambicije po napredku na široki fronti znanih vprašanj pri katerih so reforme nujne. ob nujnem povečanju pozornosti najprej pri izgradnji delujoče pravne države se mi zdi ključno da se črna gora ne priključi državam katerih notranji razvoj in evropsko perspektivo hromijo hromi notranja politična polarizacija politične sile črne gore imajo odgovornost za iskanje skupnih imenovalcev ki so nujni za okrepitev politične stabilnosti ter verodostojnosti in dinamike evropske perspektive. Eh, eh, tudi jaz čestitam kolegu tannocku za vsebino tega poročila. Eh, Zelo je jasno iz vašega poročila, kje je Črna Gora na poti vstopa oziroma priključevanja v Evropski uniji in jasno je, kje je potrebno uh, doseči naprednek in to je uh, javna uprava, neodvisno pravosodje ter uh, pravi boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Uh, vendar pa je že doseglo veliko na področju pridružitvenih pogajanj. Eh, dva eh, poglavja sta že začasno zaprta in mislim, da s tem Črnagora vodi eh, na področju širitve. Vpliv Črne gore gre veliko dlje od njenih meja in pomembno je,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 za to poročilo. Natančno sem prebral um, poglavje o boju proti korupciji, za katero se zanimam že več kot desetletje. Veliko ambicioznih um, nalog je še pred. Um, um, Črnogoro, vključno z etičnim kodeksom za sodnike. Ampak vse to ne sme ostati mrtva črka na papirju, ampak uh, se prenesti v realno življenje. Zaradi tega komisijo uh, sprašujem. Uh, kaj je dejansko izvedljivo. Mi na Češkem smo zelo, zelo pozdravljamo potovanja ehm, sodnikov izmenjavo na tem področju in zato predlagam, da eh, Črni gori dejansko pomagamo, ne ustavimo se na bosedah, ampak eh, po, omogočimo jim, da utemelijo pravo, da davino prava. Predavajuča, Hvala, gospod, eh, gospod predsedojoča. Strenjam se, da vstop v Evropsko unijo pomeni veliko več od samih pogajanj. Gre za demokratizacijo družbe in eh, sprejetje partnerstva, konkurenčnosti odprtega trga in skupnih evropskih politik. Zato me veseli, da smo v razpravi posebej izpostavili vzpostavitev ugodnega poslovnega okolja, ki pomeni učinkovito pravosobje ter enostavno in hitro javno upravo še posebej ste me zanimata. 22. Eh, in 32. poglavje, kjer je doseženega le malo napredka napredka, ta pa kaže na pripravljenost Črne gore na uh, transparentno upravljanje z javnimi financami. Potrebno je povečati tehnično pomoč ter na ta način pomagati Črni gori uh, pri vseh reformah pred njo. V, pri vstopu v EU je treba rešiti odprta vprašanja za sosednjimi državami, za uh, Hrvaško je še posebej uh, pomembno vprašanje uh, meja na eh, reparaciji in eh, eh, žrtve črnogorskih taborišč. Hvala lepa, gospod Sani. Hvala lepa. Črna gora je se podala na pot pridruževanja Evropski uniji uh, kljub uh, mnogim um, problemom uh, v demokratičnem razvoju. Evropejci uh, moramo biti sposobni spodbuditi ne le Črnogoro, ampak tudi države v njeni soseščini, da se bolj demokratizirajo, da se na obstoječi procesi na novo zaženejo. In pridružitev po mojem mora biti prioriteta, ki zasluži vse našo podporo. Najlepše hvala, gospod Jakovčič. Eh, gospa predsedujoča Črna Gora je odličen primer ki eh, kaže, eh, kako se lahko eh, država hitro demokratizira, ko se začnejo pogajajo, kako se oblasti, oblasti začnejo prilagada, prilagajati evropskim standardom. To je dober primer tudi za sosede Črne Gore, predvsem imamo v mislih Albanijo, ki nikakor z nami ne začenja pridružitvenih pogajanj. Pomembno je to za Albanijo, to vsi vemo enako kot za Bosno in Hercegovino in eh, Makedonijo. Posebej povzivam tako eh, stranke na oblasti kot eh, stranke v opoziciji, da začnejo iskren dialog, odprto razpravo in vključujem v ta poziv tudi zunaj parlamentarno opoziciji, tako da bi bile volitve pravične in da bi po njih, teh volitvah dejansko lahko pospešili vstop Evro, Črne gore v Evropsko unijo. Najlepše hvala, gospod eh, Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Zatímco v minulém... Najlepše hvala, gospa predsedujoča. V prejšnjem primeru, v primeru Fajroma, uh, Eh, ko smo dvigovali obrvi uh, glede um, sukcesije. Tukaj v primeru Črne gore pa vendarle moramo pozdraviti dosežen napredek pri približevanju Evropske unije. Čestitati moramo Črni gori. Kolega Pospešil je govoril o pravosodju in notranjih zadevah, sam pa bi izpozavil, uh, izpostavil problem depolarizacija javne službe, torej neumešavanje političnih sil in tukaj je tudi potreben napredek v Črni gori na tem področju. In uh, ne nazadnje, kljub uh, političnim težavam, uh, v Črni gori trenutno eh, še vedno podpiramo eh, njeg, njen vstop. Hvala lepa, gospod Šoltes. Predsedujoča, hvala za besedo. Želel bi podariti, da je Črnagora eh, država, ki je na Zahodnem Balkanu izmed vseh držav naredila največji napredek v pristopnih pogajanjih, odprla je 22 poglavij, in mislim da eh, vsi si seveda želimo da s tako vnemo in zavzetostjo nadaljuje tudi naprej je pa seveda še kar eh, veliko število vprašanj do katerih se eh, mora opredeliti bolj konkretno tudi vprašanja korupcije na nekaterih področjih na področju pravosodja vsi si seveda želimo da bi bile volitve ki bodo letos čim bolj svobodne in demokratične bi pa seveda kot predstavnik zelenih omenil še eno stvar črna gora ima čudovito naravo in tudi kot poslanec zelenih bi želel izpostaviti in seveda pozvati eh, predstavnike oblasti da naj za božjo voljo ne pozidajo eh, celotne črne gore in naj zavarujejo pomembna krajinska eh, področja posebej še soline v ulcinju in pa buljarico ker na ta način lahko ohranijo habitat tudi za prihodnje generacije. Hvala lepa, s tem zaključujem postopek, ujemite mojo pozornost in dajem besedo gospodu komisarju. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, pozdravljeni vsi skupaj. Naj še enkrat ponovim, kako zelo cenim prizadevanja poslank in poslancev Evropskega parlamenta in poročevalcev, ki so tesno sodelovali s Črno Goro. Ta rezolucija je zajela vse bistvene elemente naše politike v zvezi s to državo. Večina bistvenih zadev je sicer delno že doseženih, ampak veliko je še treba narediti v prihodnje. Prednostne naloge za prihodnost te države so jasne. E, imamo tudi močno podporo vsem, ki si prizadevajo za izpolnjevanje ciljev približevanja Evropski uniji. In e, lahko tudi rečemo, da smo ponosni na to, kakšno preobrazbo lahko države doživijo v svojem procesu približevanja Evropske unije in v našem procesu širitve. Zato bomo še nadalje nadaljevali s prizadevanji in eh, lahko rečemo, da je eden od pozitivnih elementov tudi povabilo Črnigori naj se pridruži NATO. Jasno pa je, kot ste številni med vami tudi povdarili, da je pred Črnogoro še veliko pomembnih izzivov, da je pomembna tudi volivna zakonodaja, ki bo omogočila izvedbo lokalnih in parlamentarnih volitev v letu 2016. Pomembna je tudi vladavina prava z roko v roki, z ekonomskimi reformami treba pa je tudi poskrbeti za učinkovitejšo javno upravo. Leto 2016 je leto, v katerem pričakujemo prijemljive rezultate, še zlasti na področju vladavide prava in pravosodja. In eh, vsi tukaj bomo z veseljem podprli Črnogoro v uresničevanju teh ciljev. In sedaj še gospa ministrica Henis Pleša, tu je imenu sveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot ste številni že omenili v tej razpravi, je eh, Črna Gora že storila veliko pomembnih korakov v smeri Evropske unije, vendar ostaja še veliko odprtih vprašanj, še zlasti je treba veliko storiti na področju vladavine prava, in zagovarjanja temeljnih človekovih pravic. Moramo biti sicer ponosni na dobro sodelovanje Črnogoro in jo podpreti v nadaljnih prizadevanjih za doseganje konkretnih ciljev. Pri tem je še zlasti pomembno omeniti boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Številni ste se ozrli tudi na vprašanje članstva v NATO in eh, menim, da je Črnagora partnerska država, ki močno prispeva k razvoju eh, miroljubnih mednarodnih eh, odnosov v tem območju in še zlasti dobro deluje na vzpostavljanju dobrososedskih odnosov. Tako da je to zelo pomemben element tudi v zvezi s stabilnostjo v celotni regiji. Vendar je vse razlike. V vsakem primeru treba povdariti, da še ni storjeno vse na področju vladavine prava. Zato bomo v tem približevanju in v celotnem procesu tesno spremljali napredovanje Črne Gore in še zlasti posvečali pozornost vprašanju vladavine prava in drugim odprtim vprašanjem, ki smo jih danes tukaj omenili. Najlepša hvala. Hvala, gospa ministrica. S tem smo zaključili.